nobenih ogovorov velja, da je to sprejeto. E, konferenca predsednikov je sprejela naslednje predloge za koledar e, sej 2013, 14. do 17. januar, 4. do 7. februar, 11. do 14. marec, 15. do 18. april, 20. do 23. maj, 10. do 13. juni, 1. do 4. juli, 9. do 12. september, 7. do 10. oktober, 21. do 24. oktober, 18. do 21. november, 9. do 12. december. E, rok za predloge sprememb v zvezi s tem je torek, 15. januar, 19. ura. Glasovanje bo v sredo. Sedaj pa novi postopek. Tu imam tri predloge odbora za državljanske pravice. Eh, in sicer v skladu s pravilom 70a poslovnika o začetku medinstitucionalnih pogajanj eh, gre za mandat eh, za tri zakonodajne postopke. Ti tri predlogi so prevedeni v vse, tri, vse uradne jezike in jih lahko najdete pod seons on direct.